da eh, še za trenutok, trenutek pozornosti. Kot veste, gospod in gospodje, na plenarnem zasedanju 16. julija eh, poslanec Korbin Mike eh, podal izjave, ki niso v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta in sicer je šlo za rasistične pripombe. Zapisnik eh, tega eh, zasedanja sem preveril in zaprosil eh, Korvin Mikija za stališče glede tega, da popravi te izjave ali se opraviči. V po osebnem pogovoru z mano, z mano je to zavrnil in ustraja na svojem stališču. Poslanci Evropskega parlamenta so zavezani, da ne podajo eh, diskriminatornih rasističnih izjav po členu 166 eh, poslovnika, sem zato sprejel sklep, da eh, eh, Korbin Mike kot kazen plača 10 dnevnic oziroma jih pač ne dobi izplačanih. proti tej odločitvi lahko kolega v 14 dneh eh, po eh, razglasitvi se pritoži in jaz potem odločam o tej pritožbi. Hvala, s tem je zasedanje zaključeno.